žrtvam sedaj in v prihodnje je pripravljen v celoti ukiniti smrtno kazen. Najlepša hvala za vašo pozornost. Komisar Kalas. Najlepša hvala, komisar Kalas. Ob zaključku razprave smo prejeli šest osnutkov resoluciji. Razprava je zaključena, glasovanje bo potekalo po koncu zadnje razprave. Naslednja točka na dnevnem redu je Uganda, umor Davida Kata. Najprej dobijo besedo avtori resolucije. Prvi je kolegica Lunaček za minuto in pol. Gospod predsedujoči, gospod komisar, vsi bi si želeli, da David Kato pred nekaj tedni ne bi bil umorjen, ampak da bi kot že novembra lani bil lahko tukaj z nami in bi lahko z nami razpravljal o pravicah lezbik in gejev v Ugandi in bi skupaj z nami načrtoval, kako izboljšati tamkajšnje razmere. Vsem bi bilo ljubše, če bi bil živ in če ne bi postal žrtev brutalnega umora. David Kato, ki je, eh, se je v svoji državi v Gandhi eh, zauzemal za pravice eh, ljudi LGBT. Eh, Zelo, veseli, zelo me veseli, da nam je uspelo doseči enotnost šestih poslanskih skupin v zvezi s to resolucijo, v kateri obsojamo umor Davida Kata in pozivamo politično vodstvo in tudi verske voditelje naj končno prenehajo s pregonom in nasiljem nad eh, to manjšino in da na ta način prispevajo k temu, da bodo Eh, pripadniki LGBT lahko tudi v Ugandi živeli svobodno. Kot Evropska unija smo odgovorni, da se zauzemamo za te pravice in um, zato se moramo spominjati Davida Kata in vseh drugih, ki so izgubili življenje v boju za te pravice. V tem Eh, smislu je nujno, da Kathy eh, Ashton in nova služba se zauzema za te pravice in da se uporablja tako imenovani toolkit za pravice LGBT v vseh izvenevropskih državah. Najlepša hvala, kolegica Lunaček. Sledi kolegica Šake za minuto in pol. Hvala lepa, eh, komisar, kolegice in kolegi. Danes imamo eh, na že tretjič v tem mandatu eh, temo pravice populacije LGBT. Glede na to, kar se je zgodilo Davidu Katu. Ta človek je bil brutalno umorjen moramo se boriti proti diskriminaciji lezbicev, lezbik in gejev tudi v tem parlamentu. Gre za zločin, ki ga je treba preiskati eh, neodvisno in treba je kaznovati tisto krivi. Ampak eh, razmisliti je treba tudi o širšem kontekstu odnosa do pripadnikov LGBT skupine. Parlamentarci pa nažalost eh, igrajo vlogo spodbojevalcev, namesto da bi državljane zaščitili. Eh, oblasti so prepogosto enostavno tiho. Postaviti je treba to temo na dnevni red vedno znova in vedno znova je treba poviz, pozva, pozivati k eh, pravicam lezbik, gejev, biseksualcev in transseksualcev te pravice so bistvenega pomena in ubijanje ljudi ni nikoli upravičljivo. Vedno je, ga je treba obsojati, tako kot se to zgodi, ko so izpostavljene nasilju eh, druge manjšine, naprimer katoličani. Eh, zunanja služba Evropske unije mora delovati tudi v Ugandi. Najlepša hvala, kolegica Šake. Sledi kolega Tenok za eno minuto. Umor gospoda Kata je le eh, dodaten dokaz, kako sovražijo um, predstavnike LGBT-jev v Ugandi. V, uh, uganskem parlamentu so celo pozivali k eh, uvedbi smrtne kazne na osnovi istospolne usmerjenosti. Dejansko to pomeni nevarnost eh, za pripadnike teh skupin in to se je tudi pokazalo, da Vitkajdo je namreč eh, se očitno boril za pravice homoseksualcev, tabloid je pa ki ga je proti kateremu se je boril lansko eh, leto, eh, rekel, da je treba te ljudi enostavno linčati. Moram reči, da to ne smemo tolerirati in upam, da bo naša delegacija v panafriškem parlamentu dejansko začela razpravljati o tem umoru in istočasno zagotovila. Uh, reciprociteto za našo pomoč na osnovi spoštovanja človekovih pravic. Hvala, kolega Tenok. Naslednja je kolegica Veržja za minuto in pol. Hvala, predsedujoči. Smo pri tretji resoluciji Evropskega parlamenta od eh, začetka tega zagrodajega obdobja o diskriminaciji predstavnik LGBT v Uganti. Danes se postavljamo primer Davida Kata, katerega umor so obsodile številne mednarodne organizacije in eh, tudi nevladne organizacije. Gospod Kato je bil simbol boja proti homofobiji v svoji državi, še posebej, eh, kar zadeva predlog zakona, ki predvideva celo doživljenski zapor in eh, smrtno kazen. Mislim, da se mu moramo pokloniti, pa tudi vsem tistim, katerih eh, imena, eh, slike in naslove so dali v javnost. Gre za res eh, neznanski pregon predstavnikov LGBT strani crkva in predvsem angličanske skupnosti. Dosedanji predsednik je že praktično prepričan v svojo polno izvolitev in je tudi že dejal, da bo dal zapreti vse tiste, ki bodo izpostavili, pod, ki bodo dali, dajali pod vprašanje njegovo izvolitev. Zato je treba dejati, da je kakršnakoli diskriminacija, vključno s predstavniki LGBT, v neskladju z univerzalnimi vrednotami, zato moramo vsi skupaj pripraviti odziv na poziv Banki Muna za boj proti homofobiji in k spoštovanju človekovih pravic. Ja, ampak ja, jih musite svetiti. Hvala, kolegica Držja, ampak res moram še enkrat povedati. Tukaj imamo lučko, ki signalizira, da, se je, pot, da je potrebno uh, govoriti počasneje. Tolmači se res trudijo in uh, njihovo delo ni nič laže, če kolegi uh, Eh, berajo napisana besedila in govorijo dvakrat hitreje, kot običajno govorijo. Pri vsebini se morate omejiti glede na svoj dodeljen čas za govor in tako bodo tolmači lahko vaše govore tolmačili v vse jezike, ki ti sicer vam to nič ne koristi in vas je mogoče razumeti samo v vašem jeziku. Kolega Kelly za eno minuto je naslednji. Sorry, but Se opravičujemo. Nisem jaz tisti, ki določa, koliko časa za govor boste imeli. Eh, Gospod Kele, izvolite. Gospod predsedujoči, za tisti, ki živimo v razvitem svetu, ta razkol med nami in podsaharskimi eh, deželami glede načina mišljenja in življenja je neverjeten in primer eh, gospoda Kata je ravno tak. Bil je zagovornik človekovih pravic, eh, ustanovitev organizacije SMUK. Eh, obtožil ga je tabloid eh, Rolling Stone. In eh, to je um, tabloid, ki je pozival in hojskal k nadaljnemu uh, preganjanju homoseksualcev. Eh, ravno tako so leta 2009 sprejeli zakon proti homoseksualnosti, jo uh, ilegalizirali in uvedli zakonsko oziroma zaporno kazen do 14 let. Jutri bodo volitve v Ugandi, predsedniške volitve in parlamentarne in moramo zagotoviti, da bodo um, pravice homoseksualcev spoštovane. Hvala, kolega Kelly. Naslednji kolega Cashman, minuta in pol. Hvala lepa. Vedno je žalostno, ko moramo sprejeti rezolucijo o smrti zagovornika človekovih pravic. Meni je to še težje, spoznal sem tega človeka, ko je prišel v parlament in nas je prosil, da pomagamo tistim, ki živijo v Ugandi. Sam kot homoseksualec bi želel povedati, da smo enotni v parlamentu glede te rezolucije in da da se borimo uh, proti zatiranju uh, eh, lezbik in gejev ter kratenju njihovih pravic, človeških pravic. Tukaj ne gre le za to, da kaznujemo tiste, ki so umrli, ubili človeka, mladega človeka, popolnoma nesmiselno, ampak prava pravica na afriški celini, pri eh, človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah moram reči, da smo še daleč preveč prepustljivi. Kolonializem, ki ga eh, skozi svoje zakone in včasih vero usiljujemo drugim, eh, je mogoče povezati z kriminalizacijo, pa s po, uh, istospolno usmerjenosti v uh, mnogih uh, državah. Um, tako bi bilo najbolje, da bi uh, omogočili ukinitev uh, kaznovanja v Mauretaniji, Somaliji, Sudanu in Severni Nigeriji v imenu tistih, ki nimajo nobenega glasu. Hvala lepa, kolega Kešmen toliko strani avtorjev, zdaj prehajamo na govornika v imenu političnih skupin, naprej kolegica Kretu. Najlepša hvala. Mislim, da ko gre za Eh, to razpravo v Ugandi, ne smemo le kritizirati, ampak moramo premisliti tudi o učinkovitosti našega ukrepanja in našega umešavanja pri zaščiti človekovih pravic, eh, tudi po diplomatski poti in preko službe za zunanje delovanje. Eh, sprejemamo sicer rezolucijo za zaščito teh manjšin v Ugandi. Sama pa bi kritizirala eh, nepripravljenost evropskih inštitucij v državah in države članice. Namreč uganske oblasti moramo pozvati, da spoštujejo temeljne pravice in da preprečijo to vrstna kazniva dejanja. Mi in komisija eh, moramo biti bolj odločni pri zaščiti človekovih pravic. Vielen Dank, Frau. Hvala lepa, kolegica Kretu. Naslednja kolegica Tajn, ena minuta. Spoštovane kolegice in kolegi, danes sprejemo tretjo resolucijo proti kriminalizaciji homoseksualnosti v Ugandi. V kratkem času so homoseksualce v Ugandi razglasili za divjat, na katero se lahko prosto strelja. Tudi mladoletni. To izhaja iz eh, pozivov krščanskih eh, svečenikov in pa tudi iz eh, pozivov objavljenih v reviji Rolling Stone. Dogaja se to, kar smo želi preprečiti z zadnjo resolucijo. David Cato je bil kot eden tistih, ki so jih javno izpostavili kot homoseksualca, umorjen eh, sredi ulice. Zato pozivamo, da se preišče ta umor, ne pa da se kar nekoga pripre in sicer zato, da bo Uganda lahko dejansko eh, spremenila zatečeno situacijo in zato pozivamo Ugando tudi k spremembi svoje kazenske zakonodaje. Hvala lepa, kolega Romeva Irueda, ena minuta. Tudi sam se pridružujem eh, žalosti, pa še posebej jezi po umoru gospoda Davida Kata. Moramo biti odločni v takih trenutkih in se boriti ne le proti tovrstnim umorom, ampak proti vsakršni diskriminaciji, ki temelji na spolni usmerjenosti. V Afriki je homoseksualnost zakonita le v. V 13 državah, v 38 pa je ne, zakonita oziroma kazniva. Vedno lahko po ekonomski poti vplivamo na to, da se preneha z to vrstno ureditvijo. Eh, preganjanje na osnove spolne usmerjenosti je nekaj, kar se povezuje tudi eh, z begunci, eh, ki iščejo zavetnosti tretje v Evropski uniji. Koliko še smrtnih bomo priča v prihodnosti? Hvala lepa, kolega Romeo Rueda. Naslednji je kolega Črnecki, ena minuta. Pani predsednica, dziękuję bardzo. Myś... Hvala lepa, predsedujoči. Mislim, da je situacija, o kateri že tretjič govorimo v Ugandiji v nekaj mesecih, predstavlja zelo zaskrbljujoče razmere. Tu gre v bistvu ne le za človekove pravice neke skupine, temveč za človekove pravice nasploh in kakršnekoli manjšine se soočajo z velikimi izzivi. Zato menim, da je glas Evropskega parlamenta ponovno, tudi v tem primeru, zelo pomemben in veseli me, da predstavniki različnih političnih skupin, v tem primeru govorimo v en glas, čeprav lahko dajemo različne povdarke. Jaz bi dejal, da se v Ugandi kršijo človekove pravice nasploh, vključno s pravicami te e, skupine in to vsekakor moramo izpostaviti. Potem je tudi pravica do političnega odesovanja. Eh, kot pomembno politično pravico in človekovo pravico, mislim, tudi velja izpostaviti v tem kontekstu. Hvala lepa, kolega Črnecki. Prehajamo na ostale prijavljene k besedi, oziroma k edini prijavljene k besedi, kolegica Senišin, izvolite. Ena minuta. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Brutalni umor Davida Kata, enega največjih zagovornikov človekovih pravic v Ugandi, je nič drugega kot eh, rezultat nevošljivosti do eh, homoseksualcev oziroma sovraštva do homoseksualcev. In eh, če tudi bo kdo obsojen zaradi tega dejanja, bo to sovraštvo ostalo. V, 13, v 18, 38 državah je homoseksualnost kazniva, deja, kazniva dejanja v Afriki, v štirih je celo predvidena smrtna kazen. In ne moremo si dovoliti, da bi kakorkoli omogočili to, da bi morala mednarodna skupnost eh, spremeniti zakonodajo, kar zadeva človekove pravice v Afrike. Mislim pa, da moramo izpostaviti tudi vlogo cerkve, ki namesto, da bi širila eh, ljubezen in mir, psuje homoseksualce, čež da je homoseksualnost težka bolezen, ki jo je potrebno zdraviti. Hvala. Vielen Dank, Frau Hvala lepa, kolegica Senišin. Ravno kar so mi sporočili, da imajo nepovezani poslanci še eno minuto. Kolegica Sinclair, izvolite. hotel bi le postopkovno nekaj omeniti že tretjič ste nam rekli da bomo lahko govorili potem pa nismo dobili besede če nismo povezani to še ne pomeni da nimamo pravice do besede sedaj pa bom se vrnil na vprašanje ki ga obravnavamo naj eh, čestitam Davidu Katiju za njegovo pogumno delo v Ugandi, ne le zaradi tega, ker je zaščitil svoje pravice, ampak tudi mnogih drugih eh, LGBT prebivalcev v Afriki. Lanskega leta oktobra je prišel v ta parlament in enostavno nismo dovolj poslušali njegovih eh, svaritev eh, in zaradi tega je danes tudi mrtev. Neverjetno se mi zdi, da Evropska unija še vedno pomaga Ugandi finančno in upam, da bomo po uh, eh, velitvah, ki se bodo kmalo uh, eh, odvijale, uh, spremenili to politiko, uh, če bodo še naprej obsojali uh, ljudi uh, iz te skupine. In končno, zelo žalostno je, da trenutno mađarsko predsedstvo. Um, Evropske unije je eh, prepovedalo um, po, parado ponosa LGBT letos junija. Hvala lepa. Kolegica Sinclair. Kolegica Sinclair. Kolegica Sinclair. Z vami govorim. Sporočili so mi, da vaši sodelavci niso sporočili, da kdo iz vaše skupine želi besedo. In lahko vam povem, da če mi bodo vaši kolegi povedali, da je. Ja, morate si nadeti prave slušalke. Lahko še enkrat ponovim. Sam se bom za to, bom za to poskrbel, če mi boste dostavili kopijo zahtevka za čas za govor. Kolega Silvestris. Eh, v kontekstu proste razprave. Hvala lepa. Umor Davida Kata govori o v inštitucijah Evropske unije eh, resno obsojamo, ampak gre za širšo temo, gre za diskriminacijo manjšin po vsem svetu, etničnih, verskih, kulturnih manjšin. Eh, pred kratkim smo imeli rezolucijo, s katero smo obsojedili obravnavo eh, koptov v Egiptu in umore zaradi tega, ker so želeli na javen način uh, eh, čestiti. Tukaj pa uh, seveda ne smemo pozabiti na uh, mnoge, ki želijo iz uh, Ugande iztržiti dobičke na osnovi njene slabosti. Pri tem moramo se zauzemati za uh, demokracijo in človekove pravice tudi zunaj Evropske unije. Hvala lepa, kolega Silvestris. Naslednja je kolegica Jetermak, ki je ena minuta. Sovraštvo in kršitev človekovih pravic pri spolnih manjšinah se pojavljajo po celem svetu. Nedavna eh, novica o umoru Davida Kata v Ugandi je še en žalosten primer diskriminacije in brutalnosti, ki so jih eh, deležne spolne manjšine. Umor gospoda Kata je treba natančno preiskati in osebo ali osebe, ki so za to odgovorne, eh, morajo biti obsojene. Slišali smo poročila kot naprimer o tablio, tabloidu Rolling Stone, da eh, dejansko javno pozivajo k linču. Tudi to je treba ustrezno preiskati. Naj rečem, da sem bila ogorčana eh, glede izjave ministra Ugande, ki eh, pravi, da eh, homoseksualci lahko enostavno pozabijo na človekove pravice. Hvala, kolegica Jeten Maki. Kot zadnja v postopku proste razprave, kolegica Tunant Hohenstein. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ko razmišljamo o Ugandi, razmišljamo o tem, kako je ta prelepa država trpela še od časov Idija Amina, kako se tam kršijo človekove pravice. Zato sem hvaležna vsem kolegom, ki na to opozarjajo. Mislim pa, da moramo pri tej tematiki govoriti tudi o tem, do česa lahko privede jezik sovraštva. Kajti jezik sovraštva, ta tabloid, ki je objavil slike gospoda Kata, je prevedel do tega obupnega umora. Ampak eh, ta jezik funkcionira tudi pri nas, v Evropski uniji. Imamo internetne strani, kot naprimer Red Watch, na katerih so imena včasih celo naslovi oseb eh, drugačnega pogleda na svet, drugačne spolne usmerjenosti. Na teh spletnih straneh se dejansko odkrito poziva k nasilju nad manjšinami. In mislim, da moramo paziti, na pravice manjšin, ne le širom sveta, ampak tudi pri nas. Hvala. Hvala lepa, kolegica Tunon Honštajn. S tem zaključujemo prosto razpravo. Za zaključek razprave pa dajem besedo komisarju Karasu. Izvolite. Gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci, naj se sprva poklonim spominu Davida Kata. To je bil pogumen zagovornik človekovih pravic in neustrašen aktivist za pravice LGBT. Kot vodja takega gibanja je bil zelo izpostavljen. Eh, oktobra 2010 je njegova slika z drugimi eh, pripadniki LGBT izšla v tabloidu imenovanem Rolling Stone, ki izhaja v Ugandi. In to je seveda ogrozilo življenja teh ljudi. Eh, proti temu časopisu je uspel izbojevati sodno pot, sodno bitko in uh, sodišče je um, dosodilo očkodnine tistim, ki so bili tam izpostavljeni. To je bil velik uspeh, vendar pa je 22. januarja gospod Kato bil ubit. Evropska unija je v svoji misiji v Ugandi izrazila svoje. Uh, nezadovoljstvo in zahtevala od oganskih oblasti, da um, obsodi tiste, ki so krivi za umor. Umor Davida Kata pomeni veliko izgubo za um, zagovornike človekovih eh, pravic in tudi za Ugando. In seveda postavlja eh, pod vprašanje pošto, spoštovanje pravic eh, pripadnikov LGBT. 23. januarja, le dan po njegovi smrti, pa je nek drug časopis v Ugandi um, objavil um, popolnoma proti homoseksualno usmerjena mnenja in pred kratkim eh, so poslali v parlamentarno obravnavo tudi proti homoseksualni zakon. Eh, stališče Evropske unije do LGBT je popolnoma jasno. Obravnavamo eh, kršitve proti tej populaciji, se obravnavajo enako kot kršitve človekovih pravic in pri tem ne sprejemamo nobeno um, nespoštovanje uh, in diskriminacijo na osnovi istospolne usmeritve. Na najvišji ravni uh, številni ministri v Ugandi so bili o tem obveščeni. 8. Um, februarja je, uh, je um, delovna skupina za človekove pravice v Ugandi pozvala aktiviste, da uh, dobi, uh, eh, pošljajo čim več informacij na. To temo. 3. februarja je Evropska delegacija skupaj z predstavniki eh, združen, eh, držav članic in Norveške začeli z, eh, s strategijo eh, Eh, z implementacijo strategije za zaščito eh, LGBT, ki zelo jasno eh, govori o konkretnih koraki za zaščito aktivistov, vključno z zagovorniki pravic LGBT. To se povezuje tudi z uh, zakonom proti homoseksualnosti in uh, preganjanju homoseksualcev uh, v Ugandi ob vsaki priliki. Še naprej bo uh, komisija podpirala lokalne organizacije za zaščito človekovih pravic in kmalu je eh, načrtovan sestanek z eh, predstavniki organizacij za človekove pravice, da bi se eh, dogovorili, kako čim bolje pomagati aktivistom, ki zagovarjajo pravice LGBT. Najlepše hvala za vašo pozornost. Najlepše hvala, komisar Kalas. Ob zaključku razprave smo sprejeli šest osnutkov resolucij. Razprava je zaključena, zdaj takoj pa bo sledilo glasovanje. Najprej